gospe in gospodje. Naslednja seja je jutri, 9. oktobra, od 9. do 2. in od 3. do 23. ure. Program lahko najdete